februarjem 2018 oziroma je postal in predlagamo, da njegov eh, mandat sedaj potrdimo. Se strinjate, da ima kdo kakšno pripombo? Gospod Rebega je zapustil skupino EKR za 3. aprilom 2018 in se je pridružil nepovezanim.